odmik. To velja tako za prebivalstvo, kot tudi za celotno regijo. To bo koristilo vsem nam v končni fazi. Najlepša hvala. Grazie, komisarjo. Komuniko di aver ricevuto sei proposte di risoluzione. Najlepša hvala. Šest predlogov rezolucij smo prejeli. O teh rezolucijah pa bomo glasovali jutri. Naslednja točka na dnevnem redu. Izjava visoke predstavnice unije za zunanje zadeve in podpredsednice komisije. Spregovila bo o AIDS-u in HIV-u v pričakovanju 18. mednarodne konference o AIDS-u, ki bo na Dunaju od 18. do 23. julija 2010. Izvolite. Thank you, Madam President. Hvala, spoštovana gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Pozdravljam to priložnost, da lahko sama sodelujem v razpravi, ki govori o človekovih pravicah, o AIDS-u in HIV-u. To je pravočasna razprava, samo 11 eh, nas, dni nas deli od otvoritve 18. mednarodne konference, ki bo na Dunaju. HIV se še vedno razširja in trpijo mnogi. In eh, razmere so veliko bolj negotove v tistih državah, kjer se človekove pravice ne spoštujejo. Konfliktne razmere imajo lahko posledico veliko več infekcij, predvsem kar zadeva zlorabo žensk in otrok, kjer je to zelo pogost pojav. Nimamo ustrezne zakonodaje, ki bi se borila proti diskriminaciji, zato žal veliko krat eh, ljudje, ki imajo HIV, ne zaprosijo za pomoč. Borijo se stigmatizacije. V določenih državah eh, homoseksualce kazensko preganjajo, zato imajo težave, grozi jim smrtna kazen, pa tudi zaporna kazac, kar pomeni, da moramo imeti človekove pravice, opolnomočiti moramo vse ljudi, vključno s tistimi, ki bolevajo za ajcom in hivom. Vsi pravzaprav morajo imeti ustrezno najvišjo raven mentalnega zdravja in tudi ostalega zdravja, kar posledično pomeni, da morajo imeti dostop do zdravstvene oskrbe, do preventive in tudi zdravljenja ne smemo diskriminirati ljudi samo zato, ker imajo AIDS ali HIV. Poslanke in poslanci, infekcije HIV-a so v odročenih eh, državah razlog, eh, da se ne zagotovi azil. Ljudje ne morejo delati. Tisti, ki so okuženi, tisti otroci, ki so okuženi s HIV-om, ne smejo obiskovati šole. Evropska unija je tukaj v uspredju, kar zdeva pravice tistih, ki bolevajo za AIDS-om in HIV-om. Evropski svet je novembra 2009 sprejel zaključke. Evropska unija je oblikovala program, da se bori proti AIDS-u in HIV-u. Sprejeli smo zunanje ukrepe, rekli smo, da se moramo posvetiti tudi človekovim pravicam. Evropska unija je bila zelo dejavna. Rekli smo, da moramo imeti neovirano potovanje za tiste, ki imajo AIDS in HIV, kar zadeva določene omejitve, kar zadeva prebivanje. Tukaj ne smemo diskriminirati ljudi. In tako moramo zavarovati javno zdravje. Zato tudi pozdravljamo določene spremembe, ki so se zgodile v ZDA in na kitajskem. To je pozitiven korak v pravo smer. V zadnjih mesecih so predstavniki Evropske unije tako v Bruslju kot tudi v drugih državah oblikovali diplomatska pisma. Rekli smo, da Evropsko unijo skrbi, ker zaradi kazenskega pregona v Ugandi ali Burundiju eh, so te ljudje diskriminirani. Ravno tako imajo velike težave. To recimo velja v Senegalu. Evropska unija je sprijela nabor orodij. Tako bomo tudi zavarovali vse človekove pravice. To velja eh, za lesbike, geje, transseksualce in tudi ostale. Tako bomo oblikovali celovito politiko Evropske unije na tem področju. Najlepša hvala. Grazie. Iniziamo il dibattito con gli... Najlepša hvala. Sedaj bomo začeli z razpravo. Hvala za vaš prispevek najprej govorniki v imenu političnih skupin. Začeli bomo z Evropsko ljudsko stranko, gospa Kolarska Bobinska. Za dve minuti vam dam besedo. Najlepša hvala. Spoštovana gospa predsedujoča, hvala baronici Ashton, hvala, ker ste prišli. Vem, da danes številni gledajo nogometno tekmo, zato vaš prispevek še toliko bolj cenim. Naša razprava pa je zelo pomembna, gre za zelo boleče vprašanje in problematiko. V zadnjih letih smo videli, da smo napredovali, da imamo boljše zdravljenje, boljše programe, preventive. Vseeno pa imamo samo pet let eh, do izpolnitev ciljev tisočletja, da bi pravzaprav zaezili primere HIV-a in AIDS-a. Žal pa moramo ugotoviti, da v določenih eh, regijah sveta je to število vse večje. Predvsem so ogrožene ženske in deklice. V naši resoluciji eh, smo zato eh, zapisali, da moramo delovati na treh področjih. Najprej. Spodbuditi moramo tiste države, ki jih je AIDS še posebej prizadel, da oblikujejo ustrezne akcijske načrte ravno tako potrebujemo ukrepe in zakonodajo, ki bi se borila proti diskriminaciji in bi zavarovala tiste, ki so zboleli za AIDS-om. Ravno tako smo poudarili vlogo izobraževanja in usposabljanja. Potreben je predvsem dostop, potreben je tudi dostop do informacij. Tako bomo spremenili diskriminacijo, tako bo prišlo do razumevanja in sprejemanja. To je bistvenega pomena tako za manj razvite države, kot tudi za razvite evropske države. Poleg izobraževanja pa smo poudarili še eno zadevo. Sicer rekli smo, da je nujno imeti dostop do ustreznih zdravil. Recimo, jeseni bomo sprejeli prostotrgovinski sporazum z Indijo. Eden izmed največjih problemov, ki smo ga zabeležili v Indiji, je bil prav ta, da Indija izdeluje eh, zdravila za AIDS, ki so zelo poceni. Tako da upam, da bo to korak v pravo smer. Najlepša hvala, gospod Cashman, za tri minute vam dam besedo. Govorite v imenu socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Pravnica Ashton, prisluhnil sem vaši uvodni izjavi. Lahko vam rečem, da pravzaprav grem kar lahko domov, da je delo opravljeno. Končno je nekdo tukaj, ki razume, kaj smo storili in kaj počnemo in kaj še moramo storiti da zavrujemo tiste, ki so najbolj občutljivi in ranljivi. Zato sem res zelo vesel, da je Evropski parlament rekel, da bo oblikoval pristop, ki temelji na pravicah. Če enkrat uveljaviš pravice, če jih oblikuješ, potem civilna družba lahko deluje v tvojem imenu in te pravice lahko uresniči tudi tvoja vlada. Govorim tudi kot poročevalec Evropskega parlamenta, ki bo preveril, kaj je z razvojnimi cilji tisočletja, ali smo jih dosegli ali ne. Žal pa lahko ugotovimo, da kar zadeva HIV in AIDS je žrtev vse več. 33 milijonov ljudi v tem trenutku ima težave, ker je obolelo zaradi HIV-a in AIDS-a. V letu 2008 2,7 milijonov ljudi je predvsem v podsaharski Afriki eh, bilo prizadeto zaradi AIDS-a 60 odstotkov mladine in žensk. Jasno je, da moramo storiti še veliko več na tem področju. Ponovačiti moramo posameznike, vziti jih moramo o njihovih pravicah. Pravzaprav gre za njihovo telo, gre za pravice, ki jih eh, določeni ljudje želijo usiliti to so transeksualci, eh, to so moški, ki so spolni delavci, nimajo druge izbire, ampak pravzaprav morajo upoštevati zahteve drugih, so nemočni. Zato sem res vesel, da smo se sklicevali na tiste, ki so najbolj prizadeti na tem področju. Vse več infekcije med Eh, spolnimi delavci, med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, vendar ne priznajo svoje spolne usmeritve. Potem so tukaj transeksualci, zaporniki, migranti. Uh, tisti, ki uživajo droge in mobilni delavci v skoraj da vseh regijih. V bližnji sosedski, to je v Ukrajini, Rusiji, pa tudi v drugih državah imamo zelo resne epidemije in to nas skrbi. Vendar pa stvari niso samo negativne. Evropska unija je tukaj prevzela vodilno vlogo. To vlogo bomo ohranili in upam, da bomo eh, še vedno vodilni tudi na 18. mednarodni konferenci, ki bo na Dunaju. Ampak želim povedati še tole v ozadju statistike, v ozadju teh milijonov. Vsi moramo predstavljati to, da je eno življenje, ki živi to zgodbo, tragično zgodbo Ajca in Hiva. Izgubljene generacije, izgubljeno življenje, izgubljeni starši, izgubljeni ljubimci, izgubljeni bratje in sestre. To so življenja, ki so se veliko krat eh, zgubila in eh, to je pravzaprav velika škoda. Velika škoda izgubljeno življenje, ampak mislim, da bi to lahko preprečili, ker virus HIV lahko preprečimo in ga izkoreninimo. Najlepša hvala. E Najlepša hvala. Za blično skupino Alde pa je sedaj na vrsti gospa Intenvel za 4 minute. Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila baronici Ashton za uvodno izjavo. Skupaj s gospo Kolarsko in z gospodom eh, Cashmanom sodelujem pri tem projektu in pozdravljam eh, to, kar sta oba poudarila. Moram tudi reči, da to, kar je ravno kar rekel Michael Cashman, da to bolezen lahko preprečimo, to je pravzaprav nekaj, zaradi česar sem veliko krat razočarana. Zelo učinkovito sredstvo imamo, pravzaprav to niti ne stane veliko, lahko bi preprečili tolikšne primere HIV-a ali AIDS-a, lahko bi preprečili številne negativne zgodbe. Recimo, ključne besede so stigma, mislim, da je o tem govorila gospa Kolarska, govorili ste tudi o diskriminaciji, pa tudi vi, gospa Ashton, ste to poudarili. Rekli ste tudi, da kar zadeva Evropsko unijo, so bolniki, ki imajo AIDS, še vedno stigmatizirani. Če se sedaj pogledamo države Evropske unije homoseksualci še vedno ne morejo biti krvodajalci. Določene države kršijo vsa pravila in načela. Gre za to, eh, da morajo podati izjavo, preden bodo vstopili v državo, reči morajo, eh, da nimajo HIV-a ali AIDS-a, preden vstopijo tudi v Evropsko unijo. In eh, tukaj moramo stvari rešiti, mi preden kažemo s prstom na druge in jim rečemo, da se morajo bolje obnašati. Ko govorimo o ZDA, ki so tukaj sprile pozitiven ukrep, ker zdiva prost pretok, tudi Evropska unija se mora podobno odzvati. Potem pa pri stigmi je še ena zadeva zelo problematična. In sicer, ko govorimo o spolni etiki in morali, številni eh, niso dovolj liberalni. Velikokrat sem šokirana, številni tudi v Evropskem parlamentu menijo, da ne morejo podpreti takšne resolucije, o kateri bomo glasovali jutri, ker ne na zadnje tukaj govorimo o spolnih pravicah, o reproduktivnih pravicah, govorimo o avtonomiji žensk na tem področju. Če bomo priznali ta načela, če jih bomo podprli, če tega ne bodo podprli vsi evropski poslanci, ampak to ne bodo storili, če pa bi to lahko storili, bi lahko odpravili številne negativne zgodbe. Ne morem razumeti, kako ljudje eh, še vedno ne morejo podpreti teh načel, kako pravzaprav lahko pogledajo v oči tistim, ki trpijo, to so žal še vedno v veliki večini primerov ženske, eh, ki trpijo zaradi te bolezni. Verjamem, eh, da morajo tudi oni to razčistiti. Avtonomija, pravica, pravica za ženske. Priznati moramo predvsem to, da so ženske odgovorne za svoje telo. One so tiste, ki odločajo. To ne velja samo za države, ki so izven Evropske unije, ampak tudi za tiste, ki smo v Evropski uniji. To pravzaprav nič ne stane, gospa predsedujoča, nič nas to ne bo stalo. Dostop do zdravil, potem tudi ustrezne zdravstvene storitve. To je pravzaprav bistvo, to je osnova. V Evropski uniji je to osnovna človekova pravica. In to je tudi temeljna točka današnje razprave. Zakaj potem zanikamo to pravico ostalim ljudem? Ker se nam zdi, da je to nekakšen privilegij ali usluga, nikakor ne. To je temeljna človekova pravica. Če si pragmatičen, če si praktičen, smo pravzaprav v ospredju gospodarske in finančne krize. Evropska unija, pa tudi tisti, ki so izven Evropske unije, so zelo prizadete, ampak eh, to je pravzaprav bistvo za gospodarski razvoj. Biti moramo zdravi, vlagajmo v zdravstvene storitve. Rada bi pozvala tiste države, ki v tem trenutku premišljajo ali bi namenili manj proračunskih sredstev za razvojno pomoč, eh, predvsem, da ne bi več vlagali v javno zdravje. To mislim, da mora biti naša prednostna naloga. Ne bi smeli krčiti proračunska sredstva, ampak ravno nas nasprotno, te države bi morali podpreti še bolj. Istočasno pa je nujno, da govorimo tudi o odgovornosti nacionalnih vlad. Zaključila bom svoj prispevek in povedala tole. Pozvala bi vse poslanke in poslance iz vseh političnih skupin, da jutri podprejo to rezolucijo. Najlepša hvala. V imenu zelenih, gospa Hautala, za minuto in pol, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovana gospa predsedujoča, z vsem srcem bom podprla to, kar so že omenili tri kolegi iz ostalih političnih skupin, ko so govorili o AIDS-u in HIV-u. Rada bi se tudi zahvalila visoki predstavnici za pristop, ki ga je predstavila. Menim, da ta resolucija, ki jo bomo sprejeli jutri, bo pomenila zelo pomemben prispevek za 18. mednarodno konferenco o AIDS-u in HIV-u, ki bo na Dunaju konec tega meseca. Lahko povem, da je nujno, da povdarimo, da Evropska unija še naprej sodeluje s tistimi državami, ki imajo še vedno zakone in politike, ki predstavljajo dejansko oviro, kar jim preprečuje, da ne poskrbijo za tiste ljudi, ki zbolijo za ajcom in hivom. To so pomembne ovire, ki nam preprečujejo, da se ta bolezen pojavi. V rezoluciji smo rekli, da je še vedno 106 tovrstnih držav. To je pravzaprav zelo pomembna zunanje politična naloga Evropske unije, pa tudi razvojno politična naloga. Potrebujemo dokaze, potrebujemo ustrezne pristope pri AIDS-u in HIV-u, kar pomeni, eh, da se moramo opriti proti diskriminaciji in predsotkom, ki še vedno obstajajo. Vsega obžalovanja vredno je, eh, da nekateri še vedno kazensko preganjajo istospolno usmerjene. In tem državam moramo zelo jasno reči, da tukaj ne smemo slediti tradiciji ali kulturi, ampak gre za to, da obravnavamo posameznika na dostojen način. Na zadnje gre za njihove pravice in pristop, ki temelji na pravicah, je pravi pristop. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za Gue Engele, gospod Matijas, minuto in pol. Senhora Presidente, Senhora Comissária, repetimos-nos todos afinal porque. Gospa Matias, hvala lepa. Pravzaprav ni kaj več dosti dodati. 2008 je bilo 2 milijona 400 tisoč novih okužb in tudi 2 milijona mrtvih je bilo v istem letu in ta, to število je vsako leto večje, torej 33 milijonov ljudi, takšna je ocena, je okuženih. Dve tretjini teh oseb pa sploh nimajo dostopa do zdravljenja. Gre za bolezen, ki je obratno sorazmerna z dostopom do zdravil. V Južni Afriki je ogromno okuženih žensk, ženske nasplošno več kot moških, ki so okuženi, zato je nujno, da smo dejavni tudi preventivno in da ščitimo človekove pravice. Pozvali bi komisijo in svet, da delata po teh načeljih in da se teme lotita globalno. Potrebujemo politiko, ki bo preprečevala tudi diskriminacijo proti tem ljudem, proti prizadetim in to velja tudi za Evropsko unijo, kajti v Evropski uniji tudi obstaja diskriminacija proti homoseksualnim zvezam. Globalna sredstva za boj proti tej bolezni moramo povečati, ravno tako kot tudi proti recimo malariji. Okrepiti moramo tudi pravice v zvezi z reproduktivnostjo. Ponosni smo, da nudimo razvojno pomoč, ampak tu potem ne moramo odmiriti dvojnih meril, ampak moramo izpolniti naše dožnosti. Hvala. Hvala lepa, se pravi, sedaj pa raz, v im, svojem imenu gospod Keli za dve minute. Hvala lepa. Rad bi čestital gospe Eštonovi za njeno dobro delo. Moja izkušnja z boleznjo HIV je že kar nekaj časa, ko sem delal v Malaviju na, kot prostovolec. In tam sem videl to bolezen med otroki, med otroki in odraslimi. Gre za bolezen za 12 milijoni ljudmi. Življenska doba je, ljudi je 42 let in tam je največ te bolezni na celem svetu, skoraj četrtina ljud, otrok je okužena z HIV-om. Ocenjajo, da 6000 ljudi umre vsako leto in da jih se jih 80 tisoč letno okuži in le 50 odstotkov tistih, ki potrebujejo pomoč, pa ima dostop do te zdravstvene pomoči. Treba narediti tri stvari. Uh, najprej zdravstvena pomoč, zdravstvena skrb, preventiva, oskrba, izobraževanje, zato da bodo ljudje vedeli, kako se to prepreči in zato, da bodo tudi bolj sočutni za tistimi, ki so se oču, okužili. Potem pa še, to je omenila tudi bronica Eštanove, torej treba je odpraviti določene prakse v posameznih plemenih, kjer lahko počnejo, kar želijo z mladimi dekleti in mladimi ženskami. To moramo zaustaviti in moramo naučiti ta plemena, da ta praksa, ta tradi te tradicije niso dobre moramo delati z oblastmi na licu mesta, kajti v Malaviju sem opazil, tam sem kupoval časopise vsak dan in sem prebiral članke, ki so kritizirali nevladne organizacije, zato ker niso dobro sodelovali z lokalnimi skupinami. In to se je smatrano kot kulturni kolonializem. Treba je torej se boriti za to, da se bo zmanjšalo število okuženih. Hvala. Sedaj pa gospa Lunaček, minuta in pol. Hvala lepa. Spoštovana visoka predstavnica, veseli me, da bomo imeli skupno resolucijo in upam, da bo veliko število poslancev to podprlo. Kot rečeno, gre za pripravo na 18. mednarodno konferenco o AIDS-u na Dunaju, ki je moje domače mesto in to gre za temo, ki je zelo aktualna in pristop je zelo širok. To pa smo v preteklosti pogrešali. Vsi vemo in vsi smo povedali, da AIDS in HIV pomeni, da ljudje, ki so okuženi, da so marginalizirani in niso več v srcu družbe. In moramo poskrbeti za to, da bodo v osredju pozornosti in zdravstvene oskrbe. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija je v svoji izjavi o Dohi v zvezi z atripsom povedala, da mora biti zdravstvena oskrba nad komercialnimi interesi. S to boleznjo se namreč okužijo predvsem tisti, ki imajo že tradicionalno manj dostopa do zdravstvene oskrbe. Zagotoviti je treba, da tudi revnejši pridejo do zdravil in to je bistvenega pomena v boju proti AIDS-u in HIV-ju kot je bilo že rečeno, dekleta in ženske so bolj podvržene temu, kot so bile na začetku te epidemije. Saj sedaj to ni več bolezen, ki bi prizadevala predvsem homoseksualne moške, ampak predvsem se sedaj okužijo ženske in mlade dekleta. Zato prosim tiste, ki še niso podpisali resolucije in deklaracije, da to storijo sedaj, zato da se zagotovi pravice zdravstva za vse, predvsem za tiste, ki so okuženi z HIV-om in AIDS-om. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Mikolašik, dve minuti. Hvala. To gre za smrtno bolezen in kljub širokem medicinskem znanju, ki ga imamo, še vedno pacijenti prej ali slej umirajo tudi zaradi drugih bolezni, naprimer zaradi tuberkuloze in drugih bolezni. Veliko ljudi se naleze te bolezni zaradi nezaščitenih spolnih odnosov. Ampak kdo širi to bolezen? To smo slišali, da so to predvsem ljudje, ki so upleteni v različne seksualne aktivnosti, razni spolni deloci, ki širijo to bolezen. Ne bodimo naivni, ne pretvarjajmo se, da bi zdravstveni pregledi enkrat tedensko rešili ta problem. Sam sem zdravnik in vem, da nekdo, ki pride k zdravniku v ponedeljek, in pride potem ponovno naslednji teden, se lahko vmes okuži s to boleznjo in se bolezen že širi. Kot je rekel gospod Cashman, so še ena ravnljiva skupina delavci, ki so seksualni delavci oziroma ljudje, ki so seksualni delavci. In tu gre za predvsem zapr, za precej zaprto družbo promiskuiteta je tudi pogost pojav in le vprašanje časa je, kdaj se bodo te ljudi nalezli te bolezni. Zato moramo ukrepati. Sem za raziskave, za novo, nova zdravila, seveda trenutna zdravila ne zadostujejo in v okviru sedmega raziskovalnega programa, okvirnega programa, kjer Evropska unija podpira te raziskave, da bomo našli nove molekule, ki bodo pomagale ozdraviti te ljudi. In sem tudi za to, da pomagamo Afriki v vseh možnih pogledih, kajti na milijone ljudi v Afriki je okuženih in naša moralna dožnost je, da jim pomagamo. Hvala. Dobro, sedaj pa bomo nadaljevali z postopkom. Pritegnite pozornost predsednika in. Gospod Jakolino ima besedo za eno minuto. Hvala, predsedujoča. Brez dvoma je AIDS še naprej grožna, ne le za Evropejce. Vsak dan in vsako leto umre na tisoče ljudi in problem je še bolj pereč v tako imenovanih državah v razvoju potrebujemo več preventive, več informacije in več rehabilitacije. Potrebujemo pa predvsem več verov in te vere morajo biti tudi, te veri morajo biti tudi pravilno porabljeni. Treba je podpreti družine, kajti problem bolnikov je tudi problem družin. Moramo ukrepati, kajti cela vrsta življenskih eh, načinov življenja in stilov življenja je pač bolj zdravih moramo poskrbeti za to, da se te probleme s časom zmanjša, ne pa da se povečajo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ortman. Hvala lepa. Veliko število novih okužb je doletelo predvsem 15 do 21 letnice. Predvsem mladi podcenjujejo tveganje okužbe in to lahko tudi um, krivi, za to lahko krivimo pomankanje informacij, saj tudi o, obveščanje o, teh, o tej bolezni ni del učnih načrtov. Anketa Eurobarometra je pokazala, da, si, da bi številni podprli močnejše delovanje Evropske unije na področju osveščanja. Nove kampanje moramo začeti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 je tako, da 33 milijonov ljudi na svetu okuženi s to boleznijo. Je pa tudi na milijone ljudi, ki niso informirani o tveganjih. Zato moramo ravno v teh časih okrepiti informacijsko politiko in politiko osveščanja. Treba pa se boriti tudi proti izključevanju prizadetih, kajti približno 30 odstotkov okuženih, ki živijo v Evropi, sploh ne vedo, da lahko okužijo tudi druge. To bolezen moramo na celem svetu obravnavati prednostno in informacije in osveščanje mladih moramo še okrepiti. Hvala lepa. Če ni drugih prijav besedi, bomo zaključili postopek um, Catch the Eye in dali besedo visoki predstavnici. Hvala lepa. Treba je torej zaščititi ljudi in treba je omogočiti dostop do preventive, to ste tudi številni omenili danes. Rada bi vam zagotovila, da bomo še naprej ohranili in povečali eh, naša prizadevanja za ohranjanje teh pravic in to tako znotraj Evropske unije, kot tudi v odnosu z drugimi državami, bodi si sosednjimi ali na drugih celinah. Nažalost, bom na Bližnjem vzhodu in se ne bom mogla odeležiti konference na Dunaju, ampak kolega eh, komisar Dali bo predstavljal Evropsko komisijo tam in bo tudi spregovoril na uvodnem srečanju konference. Številne službe komisije iz različnih sektorjev se bodo udeležili te konference in rada bi povabila tudi poslance, ki se bodo udeležili te konference, da se tam srečajo tudi z službami komisije. Zato, da bodo slišali predstavitve politik in strategij v zvezi s tem ali druga srečanja, ki jih bo organizirala komisija. Rada pa bi povzela in storila nekaj, kar ste tudi drugi naredili. Rada bi dodala mojo osebno zgodbo. Vem, da je danes potekala pomembna nogometna tekma v Južnji Afriki in spomnim se, ko sem bila pred leti v Južnji Afriki so me odpeljali ven iz Johannesburga na ogled podeželja. Oseba, ki me je vozila, je govorila o težavah AIDS-a in HIV-a. In eh, delala sem tudi za eni lenok, za pevko v zvezi s to temo. No, in ko smo se vozili po podeželju, je voznik rekel, izberite se neko vas, katero koli si želite, ko se bomo vozili. No, in videla sem številne vasi in sem si pač eno izbrala, odpeljali smo se v to vas in me je odpeljal na pokopališče. In je rekel, veste, v Afriki imamo takšno tradicijo. Eno leto po smrti še ne položite na grobnika, torej vsak gro, križ, mali križ, ki ga vidite, predstavlja ljudi, ki so umrli v zadnjem letu. In šla sem na to pokopališče in tam jih je bilo na stotine in rekel mi je preprosto, to so žrtve AIDS-a. Spoštovani poslanci, to, kar sem videla, je tragedija razsežnosti, ki niso potrebne in zahvaljujem sem vsem, ki ste predložili to resolucijo in obljubljam vam, da jo bom podprla, kolikor se le da. Hvala. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. S tem bomo zaključili to točko in bomo prešli k izjavi predsednice oziroma podpredsednice komisije, visoke predstavnike za zonanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s.